pripravljeni pri pogajanjih in uh, upam, eh, da boste vse to tudi podprli pri glasovanju opovdan. Hvala lepa, hvala lepa tudi gospa uh, eh, Riz. S tem smo zaključili to razpravo. Naj vas spomnim na to, da bomo danes glasovali o tem poročilu in sicer ob 11.30. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o internetnem spremljanju državljanov Evropske unije eh, strani ZDA, program PRISM Agencije eh, za nacionalno varnost. Eh, kolegice in kolege bi rada spomnila, da tu bodo govorili samo predstavniki političnih Eh, skupin, eh, catch the eye ni predviden, tudi modri kartoni niso predvideni. Najprej eh, želim dati besedo komisarju Borgu v imenu komisije, da predstavi to temo. Gospod komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Prebral bom izjavo komisije. Tu sem na mesto podpredsednice Redingove, ki je Eh, žal odsotna. Torej, komisija je zaskrbljena zaradi zadnjih poročil v medijih, eh, da eh, oblasti ZDA v veliki meri obdelujejo in zbirajo podatke državljanov Evropske unije, ki uporabljajo največje ponudnike internetnih storitev. Tu gre za program PRISM. Zakoni, ki Eh, omogočajo tak program, ogrožajo seveda tudi pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov evropskih državljanov. Eh, primer prizem, eh, kot to beremo v medijih, je povod za skrb evropskih državljanov, gre za uporabo njihovih osebnih podatkov online in v oblaku v letu 2012 je to pravzaprav eh, skrbelo eh, kar 70 odstotkov evropskih državljanov gre za zbiranje njihovih osebnih podatkov. Eh, primer prizem kaže tudi razliko med pristopoma Evropske unije in ZDA na področju varstva osebnih podatkov. Eh, samo eh, eh, državljani ZDA in njihovi rezidenti uživajo ustrezne pravice iz ustave. Njihove pravice so zaščitene V Evropski uniji pa ščitimo pravzaprav temeljne pravice, ne glede na državljanstvo. Torej, eh, novice so zaskrbljujoče, pravno vprašanje pa ni nič novega. Komisija je s tem že ukvarjala v preteklosti. Naj dam en primer. Komisija je že večkrat eh, spregovorila o pretiranem izkoriščanju osebnih podatkov evropejcev v pogajanjih eh, z ZDA o splošnem eh, sporazumu o varstvu podatkov na področju policijskega in sodnega sodelovanja. Podpredsednica Redingova je prejela, kot veste, mandat, da se o tem sporazumu pogaja z ZDA in eh, parlament in zlasti tudi poslance v odboru eh, Libe stalno obvešča o napredku pri teh pogajanjih komisija prosi za to, da se eh, ZDA jasno opredelijo za spoštovanje temeljnih pravic evropskih državljanov na področju varstva osebnih podatkov in eh, državljani Evropske unije naj bi imeli pravzaprav iste eh, možnosti eh, sodnega ukrepanja, kot to velja za državljane ZDA. Torej, komisija bo o tem vprašanju govorila tudi z oblastmi ZDA ob prvi priložnosti, ki se pojavi. Zahtevali bomo pojasnitve. Kako je z dostopom do osebnih podatkov znotraj programa PRISM? Zanima nas, ali je to omejeno na individualne eh, primere in ali to temelji na določenih sumih ali pa eh, gre eh, za neomejen prenos podatkov. Podpredsednica eh, Redingova bo odločno spregovorila o tem vprašanju na prihodnjem eh, srečanju ministrov v petek v Dublinu. Evropska unija seveda lahko tudi ukrepa in eh, lahko poskrbi zato, da sprejme ustrezno zakonodajo, ki se bo dobro soočala s tako situacijo in ki bo poskrbela za varstvo osebnih podatkov. V eh, sedanji zakonodaji in sicer direktivi eh, o varstvu osebnih podatkov iz leta 1995 mora nacionalni eh, sodnik eh, odločati o tem, ali je mogoče zakonito prenašati osebne podatke eh, na nacionalni, evropski ali pa mednarodni ravni. Eh, komisija meni, da se je treba s tem vprašanjem še ukvarjati in to je tudi eh, vsebina predlagane splošne uredbe o varstvu podatkov. Podpredsednica Redingova Eh, želi ohraniti eh, sedanjo eh, raven varstva podatkov, želi aktualizirati tudi pravice evropskih državljanov in želi zagotoviti, da ko je potrebno soglasje, da bo to soglasje resnično. Treba je zagotoviti, da bo Evropska unija kos takim situacijam, kos programu PRISM, da bo imela pač ustrezna pravila o varstvu podatkov in da bo imela tudi jasne določbe o področju teritorijalne veljave. In za evropske državljane morajo veljati zakoni Evropske unije in eh, tudi Eh, širša definicija varstva podatkov, potrebna so stroga pravila za mednarodne prenose podatkov. Eh, torej, predlagana uredba o varstvu podatkov želi pravzaprav tudi preprečiti konflikte interesov in ureja tudi dostop podatkov tretjih držav do osebnih podatkov uh, evropskih državljanov, ki so na strežnikih, eh, naprimer eh, ameriških eh, podjetij, vse to mora iti po določenih kanalih v skladu z vzajemnimi sporazumi. V uredbi naj bi se tudi natančno opredelili pogoji, kako lahko sodišče oziroma kako lahko sodbe iz tretjih držav uveljavljamo v skladu z evropske, evropsko zakonodajo. Spoštovane poslanke in poslanci, pod predsednica Redingova meni, da bomo s to uredbo zaprli tudi vrzeli, ki nastajajo pri obravnavi podatkov evropskih državljanov v različnih državah. Eh, komisija želi na ta način eh, podpreti tudi načela evropske reforme o varstvu podatkov in delamo na tem, da čim prej sprejmemo ta svežen. Hvala lepa, komisar Borč, sedaj pa v imenu političnih skupin kolega Weber za ELS 4 minute. Eh, gospa predsednica, gospod komisar, moji podatki so moji in to je načelo eh, evropskega razmišljanja na področju varstva osebnih podatkov in tudi država je sprejela to načelo, da so moji podatki moji, da jaz odločam o tem, kaj bo z mojimi podatki. Država mora to spoštovati in tudi resno vzeti vse te meje. Zato so tudi ta poročila iz ZDA zaskrbljujoča. Dobro je, da razpravljamo mi o tem, pa da se tudi v ZDA začenja na novo razprava o ravnanju z občutljivimi podatki. V ZDA obstajajo različni standardi za varstvo osebnih podatkov. Eni veljajo za ameriške državljane, drugi pa za tuje državljane in to je za nas nespremljivo in to morajo vedeti tudi naši ameriški prijatelji. E, torej, mi moramo seveda jasno predeliti svoje cilje, potrebujemo preglednost in podpredsednica Redingova ima zato tudi podporo e, Evropskega parlamenta, ko bo pač v e, Dublinu zahtevala odgovore Eh, na vprašanja o praksi o pravnem položaju in izvajanju. mi želimo tudi transparentnost pri podjetjih ko google in drugi služijo veliko denarja v evropi imajo državljani se pravi stranke teh podjetij pravico do jasnosti ali imajo zda dostop do teh podatkov podatkov. Potem želimo vedeti, kakšna je vloga eh, Združenega kraljestva. Slišali smo, da ima Velika Britanija tudi dostop do eh, podatkov in tu potrebujemo jasne odgovore eh, britanske vlade. Mi potrebujemo seveda tudi skupne standarde. Komisija sedaj dela na nekem okvirnem sporazumu na področju policije in sodstva. Morda bi morali mi tudi razmisliti o tem, da eh, razmislimo o nekem eh, okvirnem sporazumu za osebne podatke. Petič, mi potrebujemo evropski oblak. Eh, ko imamo evropske podatke v oblaku, je dobro, da je ta oblak v Evropi. Na ta način bodo lahko naša podjetja zagotavljala varstvo teh podatkov po evropskih standardih. Šestič, mi potrebujemo tudi moderno zakonodajo za varstvo podatkov v EU. Mi lahko upozarjamo ZDA samo takrat, če v Evropi uveljavljamo visoke standarde na tem tem področju. Moram reči, da mene tudi kar skrbi, eh, ko vidim, koliko je podatkov in kakšni so napredki pri tehniki za obdelavo podatkov. Mi moramo ustrezno ustaviti eh, tudi določene razvoje, moramo postaviti meje in standarde. Eh, torej, 9. junija Julija, moramo glasovati v odboru, mi ne smemo uh, zavlačevati, svet eh, naj se ne osredotoča na detajle, uh, ki so minimalni, treba se osredotočati na velike izzive kolegice in kolegi, za ELS je tudi pomembno, da povemo, da so ZDA naši partneri pri SWIFT-u, pri PNR, mi pač nismo pripravili ustreznih standardov. Tu je šlo seveda za boj proti mednarodnemu terorizmu in kriminalu, tu nismo bili eh, kos, eh, vendar mi smo pravzaprav profitirali. Eh, zaradi eh, ukrepov ZDA. Naprimer, ZDA so ustrezno preprečile napade v Nemčiji, v Madridu so nas opozarjali. Eh, torej, Evropska eh, unija bi potrebovala tudi ustrezen sistem za ocenjevanje finančnih transakcij v Evropi. Torej, ZDA so naši partneri, skupaj eh, delamo tudi, ko gre za obladovanje naših nalog. Hvala lepa. Kolega Weber, sedaj pa uh, kolega Moraes uh, za SND. Štiri uh, minute. Gospa predsednica, gospod komisar, naša skupina je pač pred dnevi uh, brala seveda poročila o prizmu, o zbiranju podatkov pri Agenciji za nacionalno varnost, o zbiranju podatkov, ki so pri pač velikih internetnih ponudnikih. Vse to je seveda šokiralo evropske državljane in SND se zaveda, da je varnost sicer zelo pomembna, je pa to seveda zloraba zaupanja. In ministersko srečanje 13. in 14. junija je po našem mnenju zelo pomembno in vse politične skupine podpirajo komisarja, treba je dobiti odgovore od ZDA. Očitno je šlo za Vse splošni prenos eh, informacij eh, in podatkov, to je nekaj, kar je nepotrebno za boj proti terorizmu eh, in to je seveda tudi povod za izgubo zaupanja. Potrebna je, potrebno je ravnovesje med varnostno, varnostjo in seveda zaščito podatkov poročila v New York Timesu, Guardianu in podobno, pravijo, eh, da so pač podjetja morala dajati podatke zaradi varstva eh, pred terorizmom. In očitno so pač eh, varnostne službe imele možnost, da neposredno eh, brskajo po podatkih. To pomeni, da so uporabljali množične podatke evropskih državljanov za namene eh, kazanskega pregona. Tu gre za prestop, ki ni v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov mi seveda moramo zagotoviti varstvo osebnih podatkov. Konec koncu se pogajamo eh, od leta 2011 o okvirnem sporazumu glede varstva podatkov. Očitno so se ta pogajanja sedaj ustavila. Eh, oblasti ZDA morajo, eh, ko obdelujejo naše podatke, pravzaprav uporabljati više standarde. To je treba zagotoviti. Dejstvo je, da so bile predlagane tudi mnoge spremembe eh, k zakonodaji in to vprašanje je zelo relevantno, slej ko prej. In mi menimo, da je treba posebno pozornost posvečati prenosu podatkov v bodočih pogajanjih med Evropsko unijo in ZDA. Mi se seveda zavedamo tega, da želi komisija odgovore od ZDA glede pretoka eh, podatkov, vendar pri prizmu in delu agencije ZDA za nacionalno varnost je treba predvsem jasno povedati eh, tudi evropskim državljanom, zakaj gre. Vsekakor je tu šlo za izgubo zaupanja v ZDA mi moramo zagotoviti, da se spoštujejo naši standardi in da ZDA spoštujejo te standarde. Hvala lepa, kolega Moraes. Naj vas eh, spomnim, da v skladu z odločitvijo političnih skupin eh, ni. Um, predviden postopek HDI. S tem imajo seveda vodje političnih skupin več časa na voljo oziroma predstavniki političnih eh, skupin več časa na voljo. Sedaj pa kolegica Intveld za tri minute. Gospa predsedujoča, komisar, gospe in gospodje, 500 milijonov evropskih državljanov je bilo prejšnji teden močno šokiranih, kajti nek tuj narod ima neomejen dostop do vsake intimne podrobnosti njihovega življenja. To je izjemno velik problem v ZDA na to gledajo kot res problematično zadevo. Celo predsednik sam je odgovarjal na vprašanja medijev in ostalih kolegov. Kaj pa vidimo se dogaja v Evropi? Z vsem dolžnim spoštovanjem do komisarja. Naj povem, da imamo na zasedanju komisarja za javno zdravje, ki se ukvarja s tem vprašanjem. Gospod Baroso bi moral odleteti v svojem helikopterju v Strasburu in odgovoriti 500 milijonom evropejcev. Vsaj odgovoren komisar bi moral odgovarjati v parlamentu na ta vprašanje, zakaj niso glavni evropski voditelji danes tu. Vendar se zazrimo tudi v zrcalo, gospe in gospodje, v prazni dvorani sedimo. Pred desetletjem, ko smo se soočili s podobno situacijo, v primeru Echelon, smo rekli, da bomo vzpostavili preiskavo pri primeru Šelon danes, je samo peščica predanih poslancev tu zato, da obrani 500 milijonov državljanov. Evropske državljane bomo ponovno razočarali. Ravno v trenutku, ko je zaupanje v Evropsko unijo na rekordno nizki ravni, sram bi nas moralo biti. Glede same vsebine. No, moram reči, da ne bi smeli biti preveč presenečeni nad tem, da američani vohunijo za nami, saj smo seznanjeni s tem. Vprašanja zastavljamo vedno znova, znova, znova in znova. Ampak če zastavljaš vprašanja komisije, isto kot če bi se pogovarjal z zidom. Imam dolg seznam neodgovorov na moje vprašanja glede patriotskega akta, glede uporabe ameriške zakonodaje izvan ameriškega ozemlja in tako naprej. Komisija se na to ne odziva. Države članice, no, na nacionalni ravni trenutno poteka razprava o tem povsod, ne sprašujejo američanov o tem. Niti kolega Moraes v Združenem kraljestvu ni uspel prispevati k temu, da se države premaknejo, niti jasne. Tako da države članice pravzaprav. Prav dvolično delujejo v odnosu do državljanov in potem smo presenečeni nad tem, da državljani ne zaupajo Evropi. Državljani ne zaupajo vladam, ampak vlade še manj zaupajo državljanom. Moralno avtoriteto izgubljamo. Kako lahko Egiptu, Iranu ali katerikoli drugi državi rečemo, da ne smejo vohuniti za državljani, ker to nima mesta v demokraciji, če mi pravzaprav isto počnemo s svojimi državljani. Izgubljamo verodostojnost glede posebnega odnosa. Skoraj da vsi kolegi so omenjali poseben odnos z našim najboljšim prijateljem in najtesnejšim zaveznikom ZDA. Ne vem, ali ste prisluhnili izjavi predsednika Obame, ko je nagovoril ameriško občinstvo, ki ga skrbi ta zadeva. Je rekel je, nikar naj vas ne skrbi, ne vohunimo za američani, vohunimo za tujci. Tujci smo mi, to smo evropski državljani. Torej, kakšen poseben odnos pa je to? V zadnjih 12 letih se je Evropa pr pr priklanjala levo in desno, ko smo govorili o boju proti terorizmu z američani. Še naprej bomo zagotovo njihov zaveznik, vendar si moramo biti potem enakopravni. Vesela sem sicer, da ste tu, gospod Borg, ampak tu gre za zadevo, ki bi jo morali reševati politični voditelji, šef Zahajto, in oni bi morali braniti pravice naših državljanov. Čas za ukrepanje je sedaj. Hvala lepa, kolegica Intveld. Sedaj pa gospod Albrecht v imenu skupine zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospod komisar. Popolnoma se strinjam s pomisleki, ki so bili izraženi strani vseh političnih skupin v dvorani. Sam bi rad rekel, da ne gre samo za varstvo podatkov, ne gre samo za neko manjšo tehnično zadevo, gre za vladavino prava, za demokracijo. Niti vladavina prava, niti demokracija nista skladni z množičnim nadzorom državljanov posod po svetu. Zato moramo ostati in glasno povedati, da množični nadzor ni tisto, kar si želimo. Potrebujemo odločna pravila za varstvo podatkov. To je predpogoj za demokracijo, vladavina prava in za varnost ter za upanje v digitalni trg in trg nasploh. Zato je zelo dobro, da smo se kot evropejci odzvali. Dobro je, da spostavimo svoje standarde pri varstvu podatkov, zaščititi moramo pravice državljanov, to je prva naloga. Čim hitreje se moramo odločiti tudi o predlaganem predlogu za varstvo podatkov, ki vsebujem močne standarde, tudi ko gre za prenos podatkov v tretje države. No, vse zadnje govorimo tudi o podjetjih, ki množično obdelujejo osebne podatke, naše osebne podatke tretjim državam in organom v teh državah pa dajo dostop do teh podatkov. Če resnično želimo zagotoviti varen evropski oblak, potem potrebujemo tudi stroga pravila o varstvu podatkov, ki jih bo možno izvajati in ki bodo natančno opredelila tudi pravila za prenos podatkov tretjim državam. Kot poročevalec za okvirni sporazum o varstvu podatkov ZDA bi rekel, da si želim delati na tem, rad bi se ZDA dogovoril glede standardov, ampak če želimo to doseči, potem se morajo tudi na drugi strani Atlantika premakniti. Potrebujemo zakonodajo, potrebujemo zakonodajne spremembe. Brez zakonodajnih sprememb ne bomo opredelili skupne podlage. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospod Kirchhoff v imenu skupine EKR. Gospa predsedojoča, gospod komisar, današnja razprava je pravzaprav vezana na to, kako bomo povečali zaupanje državljanov v vlade in agencije, kako bodo lahko državljani terali odgovornost od teh vlad in organov za to, da jih zaščitijo. Tisti, ki smo na njih do sedaj pokazali s prstom, so jasno povedali, da delujejo izven pravnega okvira. Slišali smo mnenje komisije, Rekla je, da je zaenkrat prezgodaj, da bi potegnili dokončne sklepe. Ampak v tem trenutku že kažemo s prstom. Nekateri ste že izrazili zelo močno antiameriško retoriko, tudi proti komisiji ste se izrazili. Mislim, da smo priča samo eni in isti zadevi. Tu nastopate, ne da bi utemeljili svoj nastop na trdnih dejstvih ta parlament trenutno zelo trdo dela na tem, da spremeni pravila z področja varstva podatkov. Še vedno skušamo doseči dogovor o izmenjavi podatkov z EDA. Sam skupaj skupino podpiram to delovanje. Želimo zaščititi državljane tudi izven naših meja, tudi ko sodelujemo z drugimi državami. Vseeno pa bi vas rad na nekaj opozoril. Nekateri člani se v tem parlamentu izražajo na tak način, da se bomo težko dogovorili o skupnih vrednotah. Na podlagi take retorike se bomo samo še oddaljili drug od drugega. Državljane treba zaščititi pred sodobnimi grožnjami, ampak tu je treba delati zato, da vzpostavimo dovolj dobro ravnotežje. Mislim, da bi morali hitro ukrepati, ampak paziti moramo, da ne ukrepamo nepremišljeno in da ne storimo česa narobe. Vse pogosto se zgodi namreč, da se naši uspehi potem javno oglašujejo. Teroristi in organizirane kriminalne združbe zlorabljajo informacije in tehnologije in to proti nedolžnim civilistom. Zato moramo pričakovati, da se bo ta ista tehnologija uporabila tudi, ko bomo podajali svoj odziv vendar je treba vse informacije treba uporabiti skladno z omejitvami demokratičnih načel in demokratičnega nadzora. Več svoboščin ne dobimo tako, da oduzamemo druge. Naše največje orože bo vedno vladavina prava. Zato je včasih nujno, da mi kot politiki tiste, ki imajo manj vidno moč, opozorimo na to, da je zagotavljanje varnosti in svobode državljanov možnost, samo če ne bomo na koncu žrtvovali demokracije. Morda pa bi bilo smiselno izpostaviti tudi na to, kdo je pravi sovražnik in kje se nahaja. Na to ste nekateri že opozorili. Kadarkoli se pogovarjamo, zavezniki želimo iskrene odgovore, ampak prijatelji si najbolj prisluhnajo, kadar se pogovarjajo in neko kričijo. Hvala. Hvala lepa. Kolega Paška v imenu skupine IFD. E Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, zgrožen sem nad tem, da Nacionalna varnostna agencija vodi skrivne zapore. Že več let ta agencija zbira informacije, jih ocenjuje tudi informacije o naših državljanih. Ta agencija spremlja vso elektronsko komunikacijo, ki poteka preko ameriških kanalov, Program Prizem se izvaja že od leta 2007. S tem se jasno krši zasebnost državljanov in njihove pravice. Ne smemo dopustiti, da drugi nezakonito spremljajo evropske državljane, da za njimi vohunijo v Evropski uniji ali v ZDA. Ameriška podjetja, ki so omogočila dostop do to vrstnih podatkov, ameriški vladi so kršila evropsko zakonodajo. Mislim, da bi morali to zadevo preiskati, sprejeti bi morali enaka pravila in enake sankcije tudi pri teh podjetjih, kot to počnemo pri ostalih podjetjih, ki kršijo zakonodajo. Naši ameriški partneri ravnajo nekoliko paranoidno in to je obžalovanje vredno. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vržja. Za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, prisluhnila sem vam in na misel mi je prišel naslednji. Ali se delate norca od nas? Vi se spohne spoznate na ta dosje, gospa Reding bi morala biti tu. Ampak nič ni novega pravzaprav v teh odnosih za ZDA. Britanski tisk je tisti, ki je izpostavil program Prizem in ta jasno kaže na to, da samo peščica nas vedno izpostavlja težave, ki jih imamo pri varstvu podatkov ZDA. Joe Biden je maja 2010 tu rekel, kako pomembno je, da zaščitijo zasebnost ameriških državljanov, da zato skrbi ustava. V zadnjih dneh se je kar povečalo število oseb, ki dvom, dvomijo o tem. Nacionalna varnostna agencija ima neposreden dostop do vsaj tistih informacij, ki jih posedujejo nekatera podjetja, devet naj bi jih bilo. Za nas, evropejce, je najbolj zaskrbljujoče to, da je gospod Obama pravzaprav priznal, da se to dogaja in pravzaprav je rekel, da nadzor, ki ga izvajajo preko interneta, ne velja za američane ali tiste, ki živijo na ameriškem ozemlju, temveč za druge. Tu gre pravzaprav za vohunjenje. ZDA so prav tako kršile svojo zakonodajo. Ampak dejstvo je, da lahko vohunijo tudi za vsemi ostalimi, povsem svobodno. Več mesecev že trdimo, da evropske državljani nimajo enakih pravic kot ameriške državljani. Na milijone podatkov se zbira neobdelane podatke brez omejitev in nikomor tega ne moremo očitati. Nadzorni organi v Europolu stalno to ponavljajo zato sedaj pravimo dovolj je. Dovolj imamo tega, da v vsakem krogu pogajanj ZDA pogajalci pridejo nazaj brez kakršnega koli dosežka in koncesije. Spomnite se, kaj se je dogajalo s SWIFTom. Zavrnili smo SWIFT, zavrnili smo akto, zato ker smo želeli, da bi evropske državljani imeli enako zaščito kot ostali, ko gre za varstvo osebnih podatkov. Dovolj je bilo hinavščine, več kot dovolj dokazov imamo, kakšno je dejansko stanje od ZDA bi morali zahtevati, da zaščitijo podatke evropskih državljanov. Hvala. Hvala lepa, gospod Vržja. Sedaj pa besedo predajam gospodu Ehrenhauserju. Hvala lepa, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Kaj bi vi rekli, če bi vas eh, sodelavci tajne službe iz eh, ZDA stalno zasledovali, zapisovali vaše dejavnosti in analizirali? Vsekakor se s tem ne bi strinjali. Se pa to v digitalnem prostoru dogaja vsak dan, 24 ur na dan pri milijonu ljudi. Ta hiša, parlament, je pristojen za zaščito temeljnih pravic eh, in ta program krši temeljne pravice. Kaj pa mi počnemo? Eh, mi smo pri eh, SWIFT-u, pri PNR-u pravzaprav dovolili, da so nas američani eh, prevarali pravzaprav in eh, sedaj moramo vzeti odgovornost v svoje roke. Mi moramo poskrbeti za pritisk, da prekinejo ta program. Mi moramo uvesti preiskavo, zato da vidimo, kakšne so pravne posledice tega programa, katere eh, evropske tajne službe profitirajo od tega eh, programa ali profitira morda tudi Europol in predstavniki ZDA naj bi prišli v parlament in nam razložili, zakaj gre. In ta pot pot pravzaprav je pot proč iz eh, svobodne demokracije. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa besedo na koncu predajam še gospodu komisarju. Komisar Borž, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram reči, da se komisija strinja s temi pomisleki Evropskega parlamenta glede škandala prizem. Komisarko Reding bom tudi obvestil o današnji razpravi. Naj povem, da bo gospa Reding nastopila v odboru Libe 19. junija, kar pomeni, da se ne bo samo pogovarjala o tem z odborom Libe, temveč bo omenila tudi to, kaj se dogaja s pogajanji. Prihodnji petek v Dublinu bodo o tem govorili. Vsi smo se strinjali, da bomo na ministerskem zasedanju v petek v Dublinu govorili o tem od državnega toživca Holderja iz ZDA, pa bomo prav tako terali odgovore. Mislim, da ste v dvorani izrazili dva načina razmišljanja. Po eni strani bi morali razjasniti stvari ZDA, razčistiti odnos in jasno povedati, da kadarkoli se pod vprašaj postavljajo informacije o evropskih državljanih, je treba uporabljati evropska pravila, da nismo zadovoljni z ravnjo zaščite, ki jo nudijo pri varstvu podatkov. Če si preberete, kot je rekel gospod Moraes, članek v Guardianu tam jasno piše, da je žvižgač izpostavil mesto, kjer je moč priti do teh informacij, vemo, kdo je celo dal te informacije. Piše, vlada je tista, ki si je podelila pristojnosti, za katere sploh nima pravice, da si jih podeli. Nobenega javnega nadzora ni nad tem. Rezultat pa je, da posamezniki, kot sem jaz, lahko gremo dlje, kot smemo. Se pravi, smo upravičeni, da zastavljamo vprašanja o vseh teh zadevah tudi na ministerskem zasedanju. Torej, ali se je dosledno izvajal tak nadzor tudi pri evropskih državljanjih. Istočasno pa cenim tudi pripombe gospoda Krkhopa. Rekel je, da ne smemo pozabiti na to, kdo je sovražnik. Lahko to komentiram kot nekdani minister za notranje zadeve. Deset let sem opravljal to funkcijo. Kakšen bi bil boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, če ne bi zbirali obveščevalnih podatkov? Vem pa, da se vsaka agencija ali organ, ki se ukvarja s pregonom, znajde pred frustracijo, pa morda to ni najbolj primerna beseda. Namreč organiziran kriminal in teroristi ne upoštevajo pravil. Agencije za pregon, ki delujejo v državah, kjer vlada pravo pa ne smejo uporabljati ničesar drugega kot pravne rokavičke, zato da se bojijo, borijo proti terorizmu. Zato cenim pripombe vseh tistih, tudi gospoda Webra in ostalih, ki so rekli, da imamo poseben odnos z ameriškimi partnerji, da smo razrešili tudi pomembna vprašanja, ko gre za naprimer preprečevanje terorizma, ko gre za deljenje informacij. Nihče pa ne sme zlorabljati tega posebnega odnosa, zato da ne bi upošteval zakonodaje, da ne bi upošteval mednarodnih standardov. Težko bo spostaviti ravnoteže. Kako ohraniti to partnerstvo? Ampak ker gre za partnerstvo, lahko govorimo ne samo o pravicah, temveč tudi o obveznostih. Če je odnos poseben, potem morajo tudi obveznosti biti posebne in nihče ne bi ničesar smel jemati za samoumevno. Tako da cenim tudi pripombe gospe Intveld glede tega vprašanja. Pri tem je treba upoštevati seveda tudi vse to, kar je povedal kolega Krkhov o tem, kdo je tisti resnični sovražnik. Poleg tega bi vas rad spomnil še na nekaj. V kontekstu predloga za spremembo tega odnosa z ZDA, je komisija v svežnju gospe Redink jasno povedala, da je treba upoštevati mednarodno pravo, kadarkoli govorimo o odnosu s tretjimi državami, da bi morali uporabljati pravila, ki veljajo. Komisija je pripravljena razmisliti